Več odborov je tudi sprejelo odločitev, da bodo stopili v medinstitucionalna pogajanja skladno s pravilom 69s prvim odstavkom poslovnika. Poročila, ki predstavljajo mandate za ta pogajanja, so na voljo na spletni strani plenarnega zasedanja. Naslovi pa bodo objavljeni v zapisniku seje. Skladno s pravilom 69c drugim odstavkom člani političnih skupin, ki dosegajo minimalni prak, lahko v pisni obliki do jutri 30. novembra do konca dneva tudi zahtevajo, da se ta odločitev za stopa pogajanja da na glasovanje. Če ne bo podana zahteva za glasovanje o tem, da se začnejo pogajanja, potem bo lahko, bodo lahko ti odbori začeli s pogajanjem.